celotnemu poročilu. Hvala lepa, ker gospe Vrečanove tukaj ne vidim. S tem zaključujem obrazložitev glasov o poročilu, ki zadeva Evropsko centralno banko. Sedaj pa prehajamo na nezakonito trgovino s hišnimi živalmi v Evropski uniji. To je zadnje poročilo, o katerem bomo sedaj še govorili. Prvi govorec pa govori v imenu skupine Renew, gospod Kelleher. Hvala, gospa predsednica. Na začetku naj povem, da sem vesel, da lahko govorimo o tej eh, resoluciji in prosim, da komisija takoj sprejme ukrepe za to, da se bori proti nezakoniti trgovini z moč, mačkami in psi. Obstajajo številne vzrejne farme po Evropski uniji in na njih eh, so živali več let v um, kletkah samo zato, da bi uh, Um, rojevale um, mladičke. Kot civilna družba imamo dožnost, da poskrbimo, da se, po, se zagotovi vsaj registracija teh um, vzrejnih farm in da se ta trgovina na nek način omeji in da je podvržena regulativi. Vsekakor je pri tem udeležen tudi velik kriminalni element pri premikanju teh živali po Evropskem uniju. To ima tudi posledice za uh, zdravje ljudi. Še pomembno pa je to vprašanje, ki je kruto do živali, gre za vprašanje dobrobiti živali in komisija mora poskrbeti, da bo notranji trg urejal te eh, vzrejne farme in da bo poskrbela, da se bo tukaj delovalo dostojno. Hvala, naslednja je gospa Dali. Hvala lepa. Res sem vesela, da lahko podprem ta predlog in resnično podpiram to pobudo, da bi se obravnavala nezakonita trgovina s hišnimi živalmi. To je velik problem na Irskem in veliko posameznikov je končno pristalo na sodiščih zaradi tega, ker tako grozno uh, delajo z živalmi za lasten dobiček. Uh, In ta, uh, to vprašanje je uh, zadelo oziroma uh, doživelo veliko odziva na strani irskega prebivalstva in tudi naših organov. Mislim, da je zelo dobro in da smo podprli tudi um, obvezno prepoznavanje in registracijo, hkrati pa tudi pozivamo komisijo in države članice naj spremajo ukrepe, ki bodo prepovedali vzrejne in tržne prakse, ki škodijo dobrobiti teh živali. Skratka, gre za pomemben korak naprej in z veseljem sem podprla ta predlog. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Charlie Weimers. Hvala lepa. Naši družini se je pridružila mala Astrid in je res krasna španjelka. In uh, veliko veselja nam daje. Ko smo jo uh, kupili, smo razumeli, da je bila v Belgijo uvožena iz uh, Slovaške. In ko smo prišli do veterinarja za rutinske preglede, so nam tam povedali, da smo bili priča sistematični goljufiji, kajti tam v njeni državi izvora so poneverili um, njen datum rojstva, zato da so to uh, um, mladičko lahko od matere ločili prej, ko v obdobju osmih tednov, kar je pravzaprav nujno za njihovo dobrobit. Iz tega pravzaprav izhaja življenska travma za te živali, uh, tudi ni bila ustrezno in pravočasno cepljena in uh, številni pravni akteri so udeleženi v tej trgovini. Zato sem podporil to resolucijo o boju proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi v upanju, da bodo drugi psički in muce deležni boljšega začetka v življenju kot naša Astrid. Hvala lepa, gospod Pospišil je naslednji za minuto. Predsedajci, že pres... Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo vesel sem, da je 600 poslancev podprlo osnutek resolucije o boju proti nezakonitemu prevozu živali. Eh, po Evropski uniji. To je zelo močan signal, saj Evropski parlament s tem kaže, da se želi eh, boriti proti temu tihotapljeno in upamo, da bo Evropska komisija na podlagi te resolucije pripravila jasne ukrepe, s katerimi bo mogoče preprečiti to, da bi na deset tisoče mladičkov v grozodejnih, eh, groznih območ, pogojih iz leta v leto prevažali iz vzhodnoevropskih držav v zahodnoevropsko. Zelo dobro je, da je bila ta resolucija koalicija podeležena toliko podpore in pozivam eh, komisijo, da se eh, neha obnašati, kot da se nič ne dogaja in da se začne osredotočiti na rešitve. Kot sem rekel, nobena država članica temu ni kos uh, sama in gre za evropski problem in hvaležen sem um, ehm, avtorem, da so jo pripravili. Hvala lepa, gospod Stanislav Polček je naslednji. Hvala, gospod predsednica kot soporočevalec in eden od avtorjev, vsekakor sem podporil ta predlog resolucije in vesel sem, da so le trije od naših kolegov glasovali proti. Seveda so vse politične skupine podprle to resolucijo, kar je dobro. Vsekakor To ni stvar, ki bi jo lahko rešila sama, eh, ena sama država članica. Gre za vprašanje organiziranega kriminala, velike dobičkonosne trgovine, eh, v katero eh, so pleteni tihotapci in seveda zaradi tega trpijo živali, potrošniki so zavajani, to tudi škodi konkurenci in izkrivlja notranji trg. Vse to so negativni Eh, elementi, zaradi česar pozivamo komisijo, da ukrepa. Nekoliko sem razočaran eh, ob izjavi komisarja včeraj in upam, da bo komisar prepoznal, ehm, da res veliko ljudi želi tukaj, da komisija ukrepa in upam, da se bo tudi premaknila. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu GUE, gospod Bompah. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, nezakonita trgovina z hišnimi živalmi v Evropski uniji je prava kuga v Evropski uniji. Takoj za trgovino z orožjem in za trgovino z drogami najdemo nezakonito trgovino s hišnimi živalmi. Vidimo, kaj se dogaja na spletu, na družabnih omrežjih, zadeve se slabšajo vsak dan. Nevladna organizacija 4POS 4 tačke pravi, da samo zato, da zadovoljimo vso popraševanje po spletu, potrebujemo 8 milijonov živali letno. Živali so tiste, ki trpijo, zapirajo jih v nedostojnih pogojih, poleg tega samičke izkoriščajo za prav, proizvodnjo novih živali, dokler te samičke ne umrejo. Poleg tega ne skrbijo za posamezne živali, prevažajo jih po Evropi v grozljivih pogojih, številne živali ne preživijo. Zato je zelo pomembno, da naše države sprejmejo harmoniziran, posodobljen sistem označevanja živali. Samo tako bomo lahko preprečili trgovino z temi živalmi. Preprečiti moramo in prepovedati tudi trgovino hišnih živali preko spleta. Hvala. Hvala. In zadnji govornik, vlad Marjoš Botoš, imenu Renew, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Torej, Pred dvema tednoma sem lahko v Romuniji, v svojem domačem mestu, organiziral uh, konferenco na to temo z ljubitelji živalimi. Vidim, da so sedaj uh, naše ljubljenčki v pozornosti uh, Evropske uh, unije in da o njih glasujemo. Kon, uh, čas je že, da naredimo konec tej nezakoniti trgovini. Ljudje, uh, te mačke in živali morajo biti deležni dobrobiti in se. Uh, združiti z novimi lastniki, ne samo zaradi dobička. Postajajo del naših družin, ne le stvar zakovanja dobička. Zaradi njihove vloge je zdaj čas, da za nje storimo več. Ni prav, da reguliramo le trgovino. Resnično moramo razmisliti tudi o življenju teh živali. Veliko mačkim psov je. Uh, zapuščenih, ko jih ljudje ne želijo več. To je žalostna resnica in vsaka nevladna organizacija, ki rešuje te živali, vam lahko pove, kako žalostna plat je to. Kaj storimo z, z mladički tistih, ki jih nočejo, kaj, ki jih lastniki nočemo, kaj storimo z um, živalmi, ki so zapuščene ob cesti. To ni nekaj, kar je na trgu. Razmisliti moramo evropski zakonodajo, da bomo tudi njih zaščitili. Te neželeni eh, mladički si tudi zaslužijo naše pozornosti. Tudi za nje bi morali nekaj storiti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Botoš. Torej, nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU je razprava ki smo pravkar slišali, oziroma slišali smo pravkar obrazložitve glasov. Uh, sem se lepo zahvaljujem za prispevke, zdaj pa bi besedo dala gospodu Lutmansu, ki bi se želel odzvati na besede Tilija Marjanja. Torej, gre za prispevke, ki so bili slišani pred glasovanjem. Just. Hvala, gospa predsedujoča. Ljubše bi mi bilo, če bi lahko podal odgovor takoj potem, ko je gospod Glucksmann podal svoje pripombe, ampak hvala lepa, da ste mi dali besedo, kljub temu, da je plenarna dvorana precej prazna. Rad bi se opravičil za zadnji dve besedi, ki sem jo izrekel včeraj med svojim prispevkom. Malce sem bil nespreten. Namreč pogledal sem video posnetek, videl sem, da sem omenil pripombe, ki so bile izrečene potem, ko ste vi že, ko je predsedujoči že udaril z kladivcem zadnjo besedo ki sem jo izrekel, pa sem ozev iz poročila Združenih narodov, omenjal sem teroriste in tudi druge islamiste, ampak eh, moje besede so bile napačno razumljene, poleg tega niso bile del uradnega govora. Hvala. Hvala lepa, kolega, smo zabeležili vašo izjavo. In s tem je ta del razprave zaključen in eh, zasedanje je prekinjeno do 3. ure popovdne. gospa predsednica kolegice in kolegi dober dan nadaljujemo zasedamo zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo je kakšen komentar sicer so je zapisnik potrjen prva točka na dnevnem redu je tematska razprava socialna evropa v digitalnem svetu poslance obveščam, da pri, tem, pri tej razpravi nimamo postopka, pritegnite pozornost predsednice in da modrih kartonov ne bomo sprejemali. Začenjamo z avtorjem za štiri minute. Gospod Ertok, izvolite. Thank you very much, Mrs. Uh, President, dear hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi, gospod komisar, najlepša hvala za to priložnost. Digitalna tehnologija nam omogoča veliko ponuja nam številne priložnosti, ki jih imamo na dotiku rok. In še nikoli prej ljudje niso imeli toliko možnosti, da bi komunicirali, se učili, sodelovali ali ustvarjali. Nažalost, nažalost pa večina evropejcev še vedno nima osnovnih veščin in digitalnega razumevanja, da bi resnično sprejela vse priložnosti, ki jih prinaša digitalna revolucija. Včeraj smo slavili dan varnejšega interneta, ampak en dan na leto morda ne bo dovolj, da bi povdarili, kako pomembne so medijske kompetence in varnost. Evropski izobraževalni sistemi torej morajo biti podvrženi modernizaciji in to po vsej Evropi, če želimo preprečiti digitalni razkorak v družbi. Rad bi se še zlasti zahvalil finskemu predsedstvu, ki je takrat evropski slovenskim državljanom zagotovilo prost dostop do spletnih tečajev umet, o umetni inteligenci. Umetna inteligenca lahko prinaša ogromne prednosti za ljudi in družbo. Vendar pa moramo dati ljudi na prvo mesto in to je zelo pomembno. Zaposlovanje in socialne politike morajo držati stik z digitalizacijo naših trgov dela. Potrebujemo družbeno pogodbo za novi svet, ki bo vključevala minimalne plače, ki bo krepila kolektivno pogajanje in še zlasti pravico do odklopa. Prav tako pa moramo ustvariti poštene delovne pogoje za delavce, ne glede na to, ali bodisi na spletu ali v resničnem življenju. Prav tako pa moramo Eh, se boriti proti eh, zlorabnemu delovanju velikih tehnoloških eh, gigantov. Davke morajo plačati tam, kjer ustvarjajo dobiček. Evropska unija potrebuje novi pravni okvir o umetni inteligenci in robotiki, ki bo vključeval tudi jamstvo za spoštovanje človekovih pravic oziroma temeljnih pravic. Evropska komisija naj bi naslednji teden predstavila belo knjigo o umetni inteligenci in ta bela knjiga naj bi vključevala etične, te etične vidike eh, umetne inteligence, pravne varovalke in odgovornost. Algoritmi morajo biti nepristranski, ne smejo diskriminirati na podlagi spola ali etnične pripadnosti. In uh, etika mora biti podlaga vsakršni umetni inteligenci. Zato pozivamo